Sedaj pa lahko začnemo z glasovanjem. Najprej podaljšanje mandata za preučitveni odbor. Konferenca predsednikov je pregledala predlog odbora, kar se tiče kršitev evropskega prava v povezavu z pranjem denarja in uh, davčnih goljofijah, torej gre za odbor PANA, bo poda, kateremu bo mandat podaljšan za tri mesece. To smo odobrili. Odbor PANA meni, da je njihovo delo zelo napredno in da so njihovi javni posveti ter njihove delegacije zelo dobre ter da napredujejo, da pa potrebujejo dodatno delo. Pregledati morajo dodatne dokumente, opraviti še nekatere preiskave in eh, prisluhniti določenim stranem, ki še niso imele prilike podati svojega mnenja. Prav zato odbor Pana meni, da morajo podaljšati mandat, če želijo izpolniti svojo nalogo v celoti. Če nihče ne nasprotuje tej odločitvi konference predsednikov, potem bo eh, veljalo podaljšanje mandata kot sprejeto.